Ta je izjava komisije o človekovih pravicah v Iranu. Še prav posebno o primerih Sakinek Mohamedi Aštjani in še ene Irančanke. Besedo pa dobi komisar gospod Čolos. Prosim. Madame la présidente, distingue membre de, de parlement, euh, comme... Spoštovani kolegi, spoštovana podpredsednica, glede na to, da podpredsednica komisije, kolegica eh, ni tukaj prisotna, bom v imenu komisije prebral to izjavo. Položaj človekovih pravic v Iranu je zelo zaskrbljujoč. V zadnjih mesecih je visoka predstavnica in podpredsednica Evropske komisije Catherine Ashton in njeni sodelavci podali več izjav o kršenju človekovih pravic v tej državi. Neizogibno potrebno je še naprej obsojati te nečloveške prakse v današnjem času, ki se žal še vedno dogajajo v Iranu. Izjava Evropske komisije, ki je bila objavljena junija letos, poziva Iran k spoštovanju človekovih pravic in eh, k, spoštova, k nediskriminaciji etničnih skupin ter žensk. Smrtna kazen je bila tudi predmet številnih izjav, ki jih je podala Evropska komisija letos. Zato pozivamo iranske oblasti, in to z javnimi izjavami, kot tudi z diplomatskim delovanjem, naj spoštujejo pravice državljanom. In iranske oblasti so se v skladu z mednarodnim paktom o civilnih in kolektivnih pravicah k temu tudi zavezale. Moja kolegica Eštonova. Eh, in njeni sodelavci so se posvetili pravicam in primeru gospe Sakineh Mohamedija Štjani in so pozvali iranske oblasti naj ta primer ponovno proučijo. Pozvali so tudi naj ponovno proučijo primere številnih drugih oseb, ki so bile obsojene na smrt v nasprotju z mednarodnim pravom. Uh, v tej državi pa je žal smrtna kazen še vedno zakonita. Ta primer smo po diplomatskih poteh eh, izpostavili pri iranskih oblasteh. Kamenjanje je po našem mnenju eh, barbarsko dejanje in zato se zauzemamo za to, da bi bile takšne prakse za zmeraj izkoreninjene. Tako smo izpostavili tudi primer gospe Sarah Bahrami pri iranskih oblasteh, katere primer je bil izpostavljen po neredih v Iranu leta 2009. Gre za državljanko eh, iransk, iransko in nizozemsko državljanko in Glede na to, da je gospa Bahremi tudi evropska državljanka, ji mora Evropska unija nuditi vso potrebno konzularno in pravno zaščito. Tudi drugi so se temu primeru posvetili v sodelovanju z predstavniki Evropske unije v Teheranu. Uh, Evropska unija in njene države članice bodo še naprej obsojale te primere kršenja človekovih pravic v Iranu in to toliko časa, dokler bo to še trajalo. To bomo počeli preko dvostranskih stikov, večstranskih stikov in skozi javne objave. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej gospa Anželidi v imenu ELS. Dve minuti, prosim torture mučenje bičanje eh, kamenjanje to so vse brutalne barbarske prakse s katerimi se kršijo človekove pravice in nimamo besed s katerimi jih lahko opišemo obsodimo. Zato bom prebrala to, kar je napisala sama Sakineh. Pogosto se zvečer, preden zaspim, vprašam, kako se lahko pripravljajo na to, da bodo vame metali kamenje v moj obraz, v moje roke. In na to še njen poziv. Povejte vsem, vsem na tem svetu, da se bojim, da se bojim smrti, pomagajte mi ostati pri življenju. Evropski parlament mora prisluhniti temu kriku. Sakineh ne sme ostati sama uh, vihteti mora našo zastavo, zastavo človekovih pravic v Iranu. Mednarodna skupnost se mora zauzeti za to, da bo preprečila to obupno usmrtitev in dovolj pogumni moramo biti in povedati, da smo pripravljeni vzpostaviti vse diplomatske stike za to, ker pri človekovih pravicah ne moremo imeti popustov. Kdor molči, uh, dopusti te kršitve. In zato moramo mi ženske tudi vplivati na javno mnenje v Iranu, javno mnenje žensk v Iranu, ki potrebuje našo podporo in našo odločnost v tem režimu, ki temelji na strahu, na um, represiji in na kršenju človekovih pravic. Temu režimu moramo iz naše parlamentarne skupščine jasno in glasno povedati, da se vsi čutimo kot sakineh kadar se to dogaja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj po imenu S in D. Deurkiza, dve minuto in pol, prostite. Hvala, gospa predsedujoča. Varanje, homoseksualnost ter miroljubno sodelovanje v demonstracijah so tri Zločini, zaradi katerih so bile tri osebe v Iranu obsojene na hude kazni, to so zločini, ki v Evropi niso zločini in ti tudi v Iranu ne bi smeli biti obravnavani kot zločini, saj je Iran podpisal mednarodne listine. Eh, na področju človekovih pravic in zato to ne morejo biti zločini, za katere se predpusije smrtna kazen. In še zlasti, kadar so osebe v to upletene mladoletne in zato moramo mi obsoditi tiste, ki take zločine obravnavajo na tak način in na tak način kršijo človekove pravice. Zato se zauzemamo in pozivamo k preprečitvi usmrtitve gospe Sakineh Mohamadi Aštjani in drugih, ki so v podobni situaciji. Zato zahtevamo, da Iran ukine smrtno kazen, tako kot se zato zauzemajo tudi Združeni narodi. Združeni narodi se zauzemajo tudi za spremljanje položaja na področju človekovih pravic v Iranu in e, zato jih pozivamo naj to svoje delovanje še razširijo, naj se omogoči iranskim državljanom potovanje in uresničevanje drugih človekovih pravic, ki so jim stalno kršene. Zato prosimo svet naj dejansko sprejme ukrepe za zaščito tistih, ki se zauzemajo za človekove pravice. Hvala. V imenu Alde, gospa Šake, dve minuti, prosim. Thank you, president. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Človekove pravice so za nas, evropejce, zelo pomembne, ne samo zato, ker je naša skupnost skupnost vrednot, ker verjamemo v svet brez smrtne kazni, pa tudi zato, ker za številkami vidimo posameznike. Saj 388 ljudi je bilo leta 2009 usmrčenih v Iranu. Vse to so pozivi k svobodi v zadnjih tednih smo imeli zelo živahno razpravo o človekovih pravicah v Iranu na nizozemskem, ker je bila zaprta iransko-nizozemska državljanka. Nizozemski diplomati niso imeli možnosti govoriti z njo, tudi njeni odvetniki ne. Nizozemska vlada je v stikih z vsemi zaporniki po vsem svetu. To je ustavna obveza in to nam ni bilo dovoljeno. In to se nanaša na vse države članice in zato moramo to obravnavati po vsej EU o Iranu in govoriti o človekovih pravicah. Danes govorimo o ljudeh, ženskah, posameznikih, posameznicah, katerih življenja so pravzaprav že končana, čeprav so še žive. Zara in Sakina sta samo primer za zapornice v Iranu in zapornike v Iranu, katerih glasovi niso slišani. Iranska vlada se mora zavedati, da ne bodo z vojaško tehnologijo ali eh, z odločnim jezikom končali svoje samoizolacije. Legitimnost skrbi za državljane, tako bodo doživeli ver, verodostojnost v mednarodni skupnosti. Nekaznovanje ne more biti možno za ljudi, ki kamenjajo ženske in ki ubijajo otroke. EU mora poznati jasen poslati jasen znak, omogočiti tudi sankcije, če bo Iran nadaljeval s takšnim početjem. Človekove pravice so temeljne svoboščine in zato je potrebno zlorabo kaznovati. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj po imenu zelenih, gospa Loh Bihler, tri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar se usmrtitve obeh žensk tiče, o tem smo že slišali. Zato bi rada na kratko povedala več o tem, da imamo tudi v Iranu gibanje aktivistov, ki so proti kamenjanju in tej grozni praksi. In to je nekaj, kar je dobro. Nekdani šef pravosodja Ajatola je leta 2002 in 2008 že ostavil kamenjanje iranski zakon pa dovoljuje posameznim sodiščem in sodnikom, da izvede svojo odločitev. Junija lani so do revizije spet zahtevali kamenjanje in sedaj se o tem razpravlja v parlamentu. Osnutek zato sedaj potrebuje še potrditev in svet varuhov islamskega prava sedaj vse skupaj preverja v osnutku samem, to ne morem zavezoče povedati, pa seveda ni kamenjanja vsekakor, pa bi ta svet lahko člen o kamenjanju spet vzpostavil. EU mora zato storiti vse, da bi zato prišlo do zakonske rešitve, ki bi prepovedovala kamenjanje. In zato je pomembno, pozvati k odgovornosti tudi iranski parlament. Zelo nas seveda skrbi Sakina Mohamadi Aštjani in njena osoda. Ni gotovosti, da je končno ne bodo kamenjali zaradi domnevne udeležbe pri umoru svojega zakonskega partnera bi jo lahko tudi obesili. Zato je naša zahteva, da preprečimo njeno usmrtitev in vse usmrtitve v Iranu. Mi tem moramo neodvisno pravno presojo njenega primera. S tem bi že morali začeti. In pomembno je, da podpredsednica Ashton to zahteva. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj po imenu EKR Charles Stenok, dve minuti. Gospod predsedujoče, še enkrat parlament razpravlja o brutalnosti iranskega režima. Iranske oblasti usmrčujejo, izvajajo usmrtitve otrok, mladostnikov, žensk in po širjatskem pravu obsojajo ženske zaradi prešuštva, skamenjanjem, zaradi neprimernega spolnega obnašanja. Večina držav v svetu pa počnejo oziroma izvajajo smrtno kazen samo zaradi najhujših, smr najhujših kaznjivih dejanj. To, kar se dogaja v Iranu, da gre za kazen tudi pri prešuštvu, je nespremljivo. Sedaj govorimo o vsakene Mohamedi Aštjani, ki jo obsojajo sodomije. In imamo tudi primer 16-letnika, ki bi naj napadel drugega moškega. In Mostafi se mora skrivati zaradi zapornega naloga. Prav tako imamo primer, ki je zelo aktualen. Tukaj gre za Sakineh Mohamed Jaštjani, ki obtežujejo prešuštva in nedostojnega obnašanja. Zato, ker je bila gostja v enem od tujih časopisov, čeprav je bilo šlo za zmotno identiteto. In to je popolnoma jasno. In sedaj bi morali pritisniti na iranski režim. Mi ti moramo zelo jasni pri obsodbi Irana, kar se človekovih pravic tiče. Prav tako seveda moramo poskrbeti za to, da Iran ne bo možnosti izdelave jedrskega orožja in da seveda ne bo skušal uničiti Izraela. Prav tako pa moramo zagotoviti tudi to, da bomo obravnavali primer gospe Bahtari. Gre za iransko nizozemsko državljanko mislim, da moramo zagotoviti, da nas bodo slišali. Hvala lepa. Tank. Hvala lepa. Sedaj pa Gue NGL, Žaki Enan, minuta. Hvala, gospa eh, predsedujoča. Eh, pravi val eh, proti. Eh, protestov se nanaša na svoboščine v, in kršitve svoboščin v Iranu in obsojamo eh, aretacijo in eh, obsodbo Bahranija, pa tudi obsodbo Sakine Mohamadija Štjani na smrt za kamenjanjem želimo tudi povdariti nujnost, da se vse države držijo eh, laičnih eh, principov eh, in vrednot. Kaj ti prihaja do nespremljivega amalgama med grehom in in obravnavanjem eh, teh primerov. Tu so posledice eh, Eh, potrebno bi bilo vzpostaviti eh, moratori na eh, smrtne obsodbe in tudi razveljaviti uporabo mučenja in sicer na podlagi mednarodnega prava. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu EFD. Šperon je minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz se pridružujem vsem tistim, ki se zauzemajo za to, da ne bi prišlo do te barbarske usmrtitve s kamenjanjem zaradi prešuštva. Vsem tistim, ki želijo, da bi se za vse te ljudi, za sakineh in za vse ostale, ki so v isti situaciji, začele spoštovati človekove pravice. Rad bi pa podaril to, kar sem slišal in tudi kar je povedal zadnji govornik, številne stvari, ki smo jim priča, ki se dogajajo, izhajajo iz verskega ekstremizma in iz fundamentalističnega uresničevanja muslimanske ga uh, muslimanske zakonodaje, ki, je žal nekat, ki jo žal nekateri želijo uvesti tudi v naši svobodni in demokratični Evropi. Tako sedaj pa še ostali govorniki. Maconi, dve minuti. Hvala, predsedujoča. Želela bi se zahvaliti temu parlamentu, ki je skoraj soglasno podprl razpravo o tej pomembni točki zahteva, ki smo jo podali s kolegico Anželili, je podprta, številni parlamentarci so jo podpisali, zato ker gre tukaj za zaščito človeškega življenja. Iz dneva v dan se lahko zgodi, da vsaki neh ne bo več živela zaradi obsodbe, ki je nespremljiva. In naša zahteva je zahteva, ki gre še nekoliko dlje. Namreč zgodba te osebe, te ženske je emblematična za številne druge ženske in ne samo ženske, tudi moške v Iranu. In zato je naše zauzemanje bistvenega pomena zaradi režima in sistema, ki obstaja v Iranu. S tem želimo naš poziv razširiti na celotno mednarodno skupnost in želim tukaj podariti še dva primera v zadnjem letu. Visoka predstavnica se je v zadnjem letu že dvakrat izrazila z svojo izjavo. Skupščina Združenih narodov je sprejela več resolucij v zvezi z moratorijem na smrtno kazen in pri tem moramo upoštevati, da Iran sedi pri omizju Združenih narodov za varstvo pravic žensk. Po drugi strani pa iranska vlada govori naslednje. To smo mi, če želite govoriti z nami, takšni smo. In zato nas evropska politika eh, sili k temu, da prevzamemo svojo odgovornost in se jasno izrečemo v zvezi s takimi dejanji. Eh, Vsi vlade so se že izrekli v zvezi s temi stvarmi in tudi mi se moramo izreči. Mladi Iranci pravijo, da z vsem tem ne bomo mogli doseči veliko, mogoče bomo lahko rešili eno življenje, ne bomo pa mogli rešiti celega Irana. To uh, slišimo v eh, zelo širokih krogih, ampak mi moramo nadaljevati in ustrajati na naši poti. Hvala. Kosta, minuta in pol. Eh, ta razprava, pri kateri sem mislila, da bo sodelovalo dosti več poslancev, vsaj bi si to zaslužila, je razprava, s katero se je Evropski parlament skuša pridružiti vsem tistim, ki so se v teh dneh na mednarodni ravni eh, zbrali in zauzeli proti tragični usmrtitvi Sakineh Mohamed Aštjani in proti usmrtitvi titvi mnogih drugih žensk v podobni situaciji. V dobi globalizacije je jasno, da človekove pravice so neločljive od pravic žensk in če bodo ženske umirale zaradi kamenjanja, bodo s tem, um-, bo s tem umirala tudi naša vest in naša svoboda. In zato zahtevamo, da Eh, dve pomembni ženski osebnosti, pred, visoka predstavnica za zunanjo politiko gospa Eštonova in tudi komisarka gospa Redingova jasno spregovorita o tem v mednarodnih krogih, da se bo preprečila usmrtitev eh, Sakineh Mohamedija Štjani in da se bo preprečilo izvajanje takšnih praks, kot je kamenjanje. Eh, To jasno se je treba izreči proti nadaljevanju izvrševanja smrtne kazni. V italijanski delegaciji bomo mi jutri zvečer v Evropskem parlamentu prižgali bakle in eh, Ta shod bomo poimenovali Luč za življenje Sakine in k temu shodu vabimo tudi vse druge naše kolege, zato ker želimo preprečiti, da bi ta tragična zgodba eh, zamrla v temi. Ne smemo pustiti same te osebe, te ženske, ne smemo pustiti samega iranskega naroda. Moramo se zauzeti na evropski ravni, namreč tukaj kažemo tudi mi, evropejci, eh, kakšno je naše mesto v svetu. Für eineinhalb Minuten. Kiel Nielsen, minuta in pol. Le cas de Sakine. Primer Sakine, ki, okrog katerega uh, se, smo se danes zbrali in se mobiliziramo v Evropi, uh, nas pominja tudi na situacijo določenega števila žensk zrasti Zakra uh, Bahrami, uh, ki je prav tako v podobni situaciji, grozi ji eh, usmrtitev, eh, izvajajo se pritiski, potem izolacija, večmesečna izoliranost, potem nasilje in mučenje, eh, da bi se prišlo do priznanja potem tudi zaradi sovražnosti do Boga nobenih, nobenega zagovornika, in obene podpore ali pa primer naprimer, mladoletne osebe, ki tudi ne more razpolagati z eh, advokatom. In še drugi primeri in eh, Amnesty International, eh, torej trenutno je zaprta v kletki, ne more premikati ne nog, ne rok. Tudi tej ženski grozi usmrtitev. In eh, ko se ljudje mobilizirajo eh, v primeru eh, Sakine, gre tu za zauzemanje tudi za ukonitev smrtne kazni in pa vsi tisti, ki so sodelovali v protestih, da se zauzamejo tudi za osvoboditev mladoletnih oseb potem eh, potrebno bi bilo poskrbeti, da lahko Rdeči križ obišče te zapornike. Hvala lepa, gospod Rosi, minuta. Dragi kolegi, številni predstavniki civilne družbe, politiki, intelektualci, in predstavniki crkve so se v teh dneh mobilizirali za osvoboditev Sakineh. Iranska mati, 42 let stara, obsojena na smrt s kamenjanjem zaradi prešuštva. Ta obsodba je bila pripravljena na podlagi um, priznanja, ki je bilo izsiljeno po 99 udarcih z bičem. Na kakšen način? ta usmrtitev poteka, žrtev zakopljajo do vratu v zemljo in vanjo moški lahko mečejo kamenje. Um, In točno je predpisano, kakšne velikosti in na kakšen način. V zadnjih letih je bilo kar nekaj žensk kamenjanih v Iranu in tako usmrčenih zaradi prešuštva in vsaj 40 jih čaka v zaporu na isto kazen. In zato čakam in upam, da se bo Evropski parlament res izrekel proti takim barbarskim dejanjem. Hvala lepa, sedaj pa gospa Štrifler, minuto in pol. Predsedujoča, eh, gospod komisar, eh, dragi kolegi v imenu eh, kolega, Raši, kolegice Rašide, da ti ki je žal danes zadržana eh, v Parizu eh, in ki želi predložiti resolucijo iz dveh razlogov. Prvi zato, ker bi želela, da se Evropski parlament pridruži mednarodnim organizacijam, vladam, eh, potem pomembnim osebnostim, ki so se zauzele za Sakine in da se zahteva od iranskih oblasti, da prekličejo to smrtno obsodbo s kamenjanjem. Eh, varovanje v imenu človekovih pravic eh, enostavno eh, ni mogoče ostati tiho. In parlament mora s to resolucijo tudi povedati, da je potrebno spomniti na univerzalne vrednote, ki so naša skupna dediščina. In na tem posebnem primeru, ob tem posebnem primeru vsake ne, Eh, in s to resolucijo bi želela eh, Raši, da, eh, da ti, da se spomni tudi na vse druge ženske in da se to naredi v imenu vseh drugih primerov. In kolega nas je prav tako opozoril na primer Zahare Bahrami, in, ki so pri kateri so z mučenjem izsilili priznanje prosim vas, da podprete to resolucijo. Gre za glas dveh žensk, kajti eh, same ne morejo več spregovoriti tam, kjer se nahajajo. In potrebno je v velikem števili, številu eh, glasovati za to. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gomeš, minuto in pol são mais algumas dos milhares de vítimas de perseguição brutal pelo regime. To so samo nekatera imena tisočih žrtev iranskega režima. Teheranske oblasti s kamenjanjem kršijo zakonodajo svoje države in kršijo tudi mednarodne pakte, poleg tega pa tudi s tem zasramujejo veliko iransko civilizacijo. In zato se mora cel svet izreči jasno proti tej smrtni kazni. Moramo zagotoviti, da se bo naš glas jasno slišal v Iranu, tako kot se sliši glas brazilskega predsednika Lula de Silve. Zato je ta resolucija, ki jo bomo jutri podprli v parlamentu, izredno pomembna, zato ker kaže na soodgovornost vseh tistih, ki um, ne storijo dovolj, da bi se preprečilo kršenje človekovih pravic v Iranu. Treba je tudi zagotoviti bolj prosto gibanje njihovih državljanov in zagotoviti, da se bodo v Iranu bolj spoštovala demokratična načela. In predvsem mora biti v Iranu jasno, da tu v Evropi se zauzemamo za pravice, ki niso samo evropske, ampak ki so univerzalne, univerzalne človekove pravice. Hvala lepa. Gospa Karvaljo, minuta. Gospa predsedujoča, Sakineh Aštjani je postala simbol za nepravičnost sodnih postopkov in za kršenje človekovih pravic. Zato mednarodna skupnost solidarno nastopa pri zauzemanju za ukinitev eh, in preprečitev smrtne kazni Sakineh Aštjani. Zato podpiramo vse vsa prizadevanja za osvoboditev in pravice iranskih žensk. Podpiramo uh, vse iranske ženske, ki se pogumno podajo v boj za demokracijo in za svoje človekove pravice, v boj za prihodnost Irana, uh, v kateri bo Iran spoštoval človekove pravice in pravice žensk. Hvala lepa, sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedujoče. Spet je tako, da se je javilo veliko več kolegov in kolegic, kot je možno vam dati besedo. Skušamo se držati tudi časa, zato bom dala možnost samo petim. Kolarska Bobinska je prva. Minuta, prosim. E, Gospa predsedujoča, obsodbe eh, tega, kar se dogaja v Iranu, eh, so zelo pomembne, kajti to lahko pomaga rešiti človeška življenja in eh, to tem ljudem tudi da pogum, da, eh, pogum, da se borijo naprej. In V naši razpravi bi se morali osredotočiti tudi na večjo učinkovitost naših eh, ukrepov. Eh, gospa Ashton eh, je preduzela več, več dejavnosti, vendar brez odziva. Želimo, da se Evropsko unijo prepozna kot Eh, skupino, ki se zauzema, ki se bori za človekove eh, pravice in zato bi morali nameniti posebno razpravo eh, temu vprašanju in razmisliti tudi, kakšne ukrepe bi bilo potrebno sprejeti za večjo učinkovitost. Tarabela, Hvala lepa, sedaj pa gospod Tarabela, minuta. Predlagal bi, da vržemo kamen v Iran kaj ti, kako je možno tako barbarsko obravnavanje človeska, človeka in eh, eh, mo, eh, moškega se zakoplje do pasu, žensko pa še više, zaradi sramu verjetno. In potem tudi uporabo kamnov, ki so eh, tako veliki, da to eh, traja eh, pol ure. Eh, direktor Ženevskega islamskega centra, ki pravi, da se ne sme žaliti eh, krivca in da se po njegovi smrti, po smrti eh, take osebe potem za njo omoli. In gospa Mohamadi, ki je v njihovih očeh kriva. Nihče še ni do sedaj tega predlagal. Predlagal bi, da se tudi to pove v tej resoluciji gospa presidenta. Hvala, predsedujoča. Obsodba, ki jo je izrekla iranska, iranski režim proti Sakineh, je samo eden od številnih primerov kršenja človekovih pravic, ki smo jih že obsodili v tem parlamentu. In za, V tem primeru imamo malo časa. Naša reakcija mora biti tako odločna, tako močna, da bomo res dosegli, da se bodo iranske oblasti odrekle izvršitvi te kazni prosimo vse poslance in poslanke, da nas spremljajo pri tem poskusu preprečitve barbarskega dejanja v 21. stoletju v imenu človekovih pravic. Prosim, gospod Ešton, svet in komisarko za človekove pravice, za večjo odločnost pri zauzemanju za spoštovanje človekovih pravic in za spoštovanje mednarodnih pravic. Eh, sporazumov in konvencij in pri tem, da bomo dosegli, da bo Iran človekove pravice le začel spoštovati. Gospa Morvaj, minuta. Eh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, več kot deset let je že od tega, ko sem se začela ukvarjati s človekovimi pravicami, pravicami žensk kot pravnica, sem pa že 20 let dejavna in pravzaprav poznam agresijo nad ženskami, veliko je bilo teh primerov, napisala sem tudi že dve knjigi na to temo. Torej obsojam vsako obliko agresije nad ženskami, seveda. No, kljub temu pa želim pozvati gospo Ashton, da naj pride na Mačarsko, ne pa v Iran in da naj razčistimo kakšne človekove pravice in katere človekove pravice veljajo na mačarskem, v Evropi. Vedno znova govorimo o človekovih pravicah in kršitve leteh v Iranu, čeprav kršitve obstaja tudi v EU, na mačarskem. Policija je veliko krat kršila človekove pravice. Predsedoča prekinja, iztekal se vam je čas. Sedaj pa še gospa Matera, kot zadnja, prosim, minuta. Prezidente. Di... Hvala, predsedujoča. Braniti, ščititi sakineh pomeni braniti življenje, pravico do življenja. Listina temeljnih pravic Evropske unije in tudi vse ustavne listine naših držav omenjajo med svojimi ustavnimi načeli neutuljive človekove pravice, pravico do življenja med njimi. In zato naš boj ni samo boj za Sakineh, ampak je boj za vse ljudi, ki na katerem koli delu sveta in iz katerega koli razloga tvegajo svoje življenje. Noben zakon, nobena oblast, nobena vlada ne mora razpolagati z življenjem posameznikov. Zato moramo odločno ukrepati in nastopati proti tistim državam, ki eh, izvajajo smrtno kazen ehm, in druge oblike nespoštovanja človekovih pravic. Sakineh ne bo prva žrtev takih režimov in takemu delovanju moramo strogo reči stop. Za konec razprave pa še enkrat komisija. Gospod komisar Čološ, prosim. Gospa predsedujoča, najprej eh, želimo v imenu Evropske komisije zahvali, eh, se zahvaliti Evropskemu parlamentu eh, za Eh, to, kar je bilo eh, tukaj predstavljeno in za zauzemanje za človekove pravice in eh, zagotavljam, da bo narejeno vse, kar je možno, da bi iranske oblasti se udeležile oziroma sedle za pogajalsko mizo. Tudi v imenu Catherine Ashton, kajti ne omejujemo se, se ne samo na javne izjave. Naj vam povem, da zadnji sestanek med eh, lokalnimi eh, predstavniki v Iranu in iransko vlado, eh, do katerega je prišlo 20. avgusta in visoka predstavnica bo še naprej delovala, da se to, tega držimo. Hvala. Hvala lepa, razprava je končana. Glasovanje bo v sredo opovdne. po našem dnevnem redu prehajamo na enominutne govore po členu 150 našega poslovnika. Govorniki in govornice tudi vedo, da se morajo držati časa, ker je vedno veliko zanimanja. Najprej dobi besedo gospa Est.